in zavezništvo demokratov in liberalcev za Evropo. Odbor za mednarodno trgovino je posredoval popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament. V skladu s členom 216, odstavek 4 poslovnika, se ta popravek sprejme, če v 24 urah ne dobimo zahteve po drugačni obravnavi od poročne skupine oziroma od 40 eh, poslancev. Popravek je na voljo na spletni strani. Nadaljujemo z obvestili predsednika v skladu z odstavkom 87a odstavek 6. Me je predsednik konference predsednikov odbora obvestil, da ni.